Nadaljujemo sejo. E, zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo. Ali imate kakšne govore proti zapisniku včerajšnje seje? Očitno ne. S tem je zapisnik sprejet. Gospe in gospodje, prva točka na dnevnem redu.